tako da bomo s tem začeli kasneje. Imate kakšno vprašanje v zvezi z, pos, z poslovnikom? Prosim. Si, Enjo... E, Hvala lepa. Novo izvoljeni predsednik Šulc. Upam, da bo dansko predsedstvo kot prednostno nalogo za svoje predsedstvo vzelo tudi človekove pravice in predvsem pravice Julije Timošenko. Uh, Najprej je bila zaprta v zaporu, sedaj pa je v zaporu, ki je podoben gulagu. Gre za resnično kršenje človekovih pravic iz političnih razlogov. Naš parlament ne sme ostati neobčutljiv v takih primerih, zato še preden pride do dramatičnega epiloga, moramo posredovati. Gospod predsednik, prosim vas, da v svoji novi funkciji. Evrops, predsednik Evropskega parlamenta, prvi uradni obisk opravite pri Juliji Timošenko. Hvala. Hvala lepa. Sedaj prehajamo k izjavam sveta in komisije v zvezi z danskim predsedstvom. Najprej bi rad lepo pozdravil nekdanjo kolegico Evropskega parlamenta, gospo ministersko eh, predsednico Helja Torning Schmidt. Dobrodošli med nami, gospa ministerska predsednica. Takoj vam dam besedo, da boste lahko predstavili dansko predsedstvo. Beseda je vaša, gospa Torning Schmidt. Gospod eh, predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije, spoštovane eh, gospe, spoštovani gospodje, članice in člani Evropskega parlamenta, eh, spoštovani predstavniki Evropske komisije. V veliko čast mi je, da sem danes lahko pred vami in predstavim prednostne naloge danskega predsedstva. Eden največjih evropejcev eh, našega časa, pokojni predsednik Václav Havel, je rekel, že 20 let Evropa ni prerezana na pol in zato sem globoko prepričan, da si Evropa nikoli več ne bo dovolila, da bi bila razdeljena, ampak nasprotjo, Evropa bo zagotavljala področje in pobude za vedno globljo solidarnost in sodelovanje. Havel je predstavljal Evropo v najboljši luči. Predstavnik in zagovornik svobode in kreativnosti, skrbnik pravne države in demokracije. Eh, gonilo napredka in integracije, roka, ki je bila ponujena eh, s šibkim in ranljivim. In v teh kritičnih časih naše zgodovine je naša skupna odgovornost ta, da izpolnimo in uresničimo Havljevo vero v Evropo. Opraviti moramo svoje delo za to, da bomo izpolnili in da bomo spodbujali potencial Evrope za mir, priložnosti, svobodo in pa napredek. To je izziv s katerim se Evropa sooča v trenutku, ko Danska prevzema predsedstvo sveta. Z veseljem sem pričakovala današnji dan, kajti kot eh, predsednica vlade Danske, pa tudi kot eh, bivša članica tega velikega edinstvenega parlamenta. Every day. Vsak dan v eh, političnih eh, strojnicah te hiše se sprejemajo odločitve, ki predstavljajo zidake za izgradno Evropske unije jutrišnjega dneve. Kot v vsakem parlamentu, tudi tu vstajajo delitve in pa potekajo eh, goreče razprave. Tako tudi mora biti. Ampak zakaj je ta zbor tako poseben? Zaradi svoje privrženosti Evropi in zaradi privrženosti državljanom. Vi ste parlament Evrope in vi ste parlament za Evropo. Zame je bila res, resnično bogata izkušnja, da sem bila vključena v pomembno delo, ki ga upravljate tukaj. V čas mi je bilo, da sem lahko prispevala k izboljšanju pravic evropejcev ko sem delala v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve in ko sem sodelovala tudi v Evropski konvenciji, ki je potem pripeljala do Lizbonske pogodbe. V veliko veče, veselje mi je bilo, da sem lahko sodelovala pri doseganju sprememb, ki so bistveno Eh, spremenile situacijo in povečale zakonodajne pristojnosti Evropskega parlamenta. V naslednjih šestih mesecih vas prosim za vašo podporo, za vašo podporo sodelovanje in partnerstvo. To bo bistvenega pomena, če si želimo res doseči pravi napredek eh, na področju zelo zahtevnega programa, ki je pred nami. Gospe in gospodje, jaz eh, spadam v generacijo, ki je bila mlada v 80-ih letih. Za mnoge je bil to čas eh, tr, trdih preizkušenj, brezposelnosti in domejenih možnosti. Zlasti je to veljalo za mlade, ki so bili v posebno težki situaciji. Včasih so nas opisovali kot generacijo brez prihodnosti, ampak v Evropi smo videli možnost za obetavnejše in boljšo prihodnost. In eh, videli smo pred seboj voditelje, kot je bil Havel. In ko so leta tekla, je Evropa ustvarila pogoje, ki so omogočili vzpostavitev enotnega trga, ki so, eh, ki so prispevali k paso berlinskega eh, zidu in eh, združitvi Nemčije, pogojev, ki so pomagali k sprejemu mastriške pogodbe in zagotovili širjenje. In tako je pesimizem zamenjala rast, napredek in pa optimizem. Evropa pa je sedaj navdih za svet, saj je edinstven model sodelovanja. To je dosežek, na katerega smo lahko ponosni, kajti v eh, prejšnjih desetletjih je Evropa bila še kontinent, kjer smo bili priča mnogim konfliktom in delitvam. Sedaj pa imamo Unijo 27 držav. Mi smo ustvarili edinstveni okvir za odločanje na evropski ravni. To je skupnostna metoda. Ta skupnostna metoda nam omogoča, da dvigujemo standarde svobode, poštenosti v gospodarstvih in družbih, ne da bi predtem zmanjševali raznolikost kultur in pa skupnosti. In uh, vogelni kamen te izgradne so naše skupne vrednote solidarnosti, vključenosti in pa sodelovanja za nas to niso sam, samo plemeniti ideali, za nas so to prakti, praktične delovne realnosti in zato smo izgradili Evropo z močno socialno dimenzijo. Naš eh, cilj je tako eh, napredek in solidarnost, zato ker vemo, da v modernem svetu te stvari niso samo želene, ampak so to medsebojno povezane eh, stvari. V tem stoletju, še bolj kot v preteklosti, so eh, pravica, pravičnost, eh, skrb in pa priložnost eh, sestavni deli učinkovitosti, medtem ko je ekonomičnost eh, bistveni vir investiranja v pravico, skrb in priložnost. In ta mešanica je srčika evropskega uspeha. I draw very To bi danes želela posebej eh, podariti, ne samo zato, da bi s tem počastila preteklost, ampak eh, zato, kar je še pomembnejše, da bi ulila zaupanje in pa smernice za prihodnje. Nihče, nikomu ni treba posebej govoriti, da je Evropa trenutno v globoki gospodarski krizi, ki je eh, premaknila tudi same temelje našega sodelovanja rast je počasna, eh, zadoženost visoka, eh, delovna mesta se izgibljajo in eh, veliko negotovosti je v vsakodnevnem življenju milijonov evropejcev. In zaradi takšnih stvari evropejci sedaj doživljajo tudi Eh, zmanjševanja prihodka in pa eh, so priča drugim omejitvam. In zato se moramo z gospodarskimi izzivi soočiti tako, da bomo učinkovito ukrepali, moramo ponovno spostaviti zaupanje v Evropo, moramo ustvariti nove pogoje za rast in napredek, moramo zagotoviti dolgoročno preživeti evropskega modela. To eh, dogujemo vsem generacijam, zlasti pa naši mladini. To, kar mladina od nas zahteva, je samo pošteno. Dostop do istega izobraževanja in eh, priložnosti za delo, kot so jih imele prejšnje generacije. Zahtevajo priložnost, da lahko prispevajo k svojim družbam in izgradijo bodo varno prihodnost. Zato se bodo trudili. Lahko so pa prepričani, da bodo to dosegli le, če jih spodbujamo in jim pomagamo, da to naredimo. Če želimo, da bodo mladi nam pomagali v prihodnje, moramo mi danes njim pomagati v sedanjosti. In to je pogodba med generacijami. In to medgeneracijsko pogodbo moramo odločno podpreti. In moramo pokazati isto odločenost pri zagotavljanju robustnih javnih financ. Kajti robustne javne finance so eh, tisto pravo orožje proti kratkoročnim spekulacijam. Edina vzdržna prihodnost za naše eh, socialno-tržne ekonomije je eh, sprejeti spremembe in pa povečati konkurenčnost. Osnova za to pa je stabilnost, ki spodbuja rast in pa priložnost, ki maksimira inovativnost. Omejitve potrošnje ne predstavljajo odmika od solidarnosti. V trenutnih pogojih je to predpogoj za odvisno solidarnost. Prepričana sem, da velika večina ljudi to razume. In, eh, Prepričana sem, da je večina pripravljena v tem sodelovati, če je seveda to izvedeno na pošteno način. Ljudje so pripravljeni na žrtve, ampak ne. Eh, želijo biti žrtvovani. Ljudje bodo sprejeli varčevanje s pravičnostjo, ampak odprli se bodo varčevanju, ki se izkaže kot očitno neenako in nepošteno. Kot vodje, kot voditelji v Evropi moramo delati upoštevajoč to dejstvo in se moramo odzivati na to realnost. Gospe in gospodje, Usoda Evrope je usoda Danske. To je bil leitmotiv eh, Danske v Evropi že desetletja. Pred 40 leti je eh, Danska bila vključena v prvo širito skupnosti in naši partnerji so nam zaupali predsedovanje isto leto, ko smo postali eh, članica Evropske unije. Pred 30 leti je Danska predsedovala Evropske skupnosti v času hladne vojne, ko so bili gospodarstveni gospodarski časi tudi eh, negotovi. Pred 20 leti smo bili eh, v predsedstvu Evropske unije, ko se je začel enotni trg. In pred desetimi leti smo predsedovali Evropske unije, ko je bila uresničena obveza in združena Evropa. In sedaj se bomo ponovno trudili po vseh svojih močeh, da bomo pomagali Evropi. Državljani Evrope potrebujejo in pričakujejo od svojih političnih vodij, da bodo ukrepali. In prav imajo. Zato moramo imeti eno stvar pred očmi. Demokratične politike se presoja po rezultatih, ne pa po namenih. Dansko predsedstvo se bo neotrudno trudilo v naslednjih šestih mesecih, da zagotovimo, da bo EU še naprej dosegala oprijemljive koristne rezultate. Rezultate, ki bodo koristili vseh evropejcem, mladim in starim, študentom in delovcem na severu in na jugu. Da to ponazorim, naj podarim, kakšne so naše ključne prednostne naloge. Prvič, dansko predsedstvo se bo trudilo, da bo zagotovilo eh, odgovorno evropsko gospodarstvo. To je edina pot iz krize. Evropo moramo postaviti nazaj na prejšnje tirnice, tako da zagotovimo eh, napredek in pa varnost naših državljanov. To bo zahtevalo disciplino in politično voljo od nas vseh moramo izvajati in pa spoštovati nova pravila gospodarskega upravljanja. Potrebujemo modern in odgovoren proračun in javne eh, primankljaje moramo spraviti pod nadzor. Drugič, trudili se bomo za bolj dinamično Evropo. Rast v Evropi mora biti ponovno vzpostavljena in mora tudi eh, vzdržati. Moramo spodbujati dolgoročno rast in pa odpiranje novih let tudi za mlado generacijo. Modernizacija in pa razvoj enotnega trga bo ključni del teh eh, naporov. In če pogledamo na zem, eh, svojim podjetjem moramo pomagati, da bodo lahko trgovinske priložnosti izkoristile tudi v novo nastajajočih gospodarstvih izven Evrope. Tretjič ustvariti moramo zeleno Evropo. Evropska unija ima ambiciozno eh, energetsko politiko in eh, ambiciozno podnebno politiko. Smo vodilni na globalni sceni na tem področju, ampak da obdržimo eh, to pozicijo, moramo spodbujati tudi druge, zato potrebujemo nove pobude in zlasti na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energijo. Poglejmo si 20 let nazaj. Eh, več kot 20 eh, milijonov evropejcev eh, danes dela na delovnih mestih, ki so povezana z okoljem na en ali drug način. Tukaj je ogromno eh, potencijala, ampak tudi eh, veliko izzivov in tveganj. In dansko predsedstvo se bo trudilo, da bo zagotovilo, eh, da bo centr zelenih razis, raziskav in zelenih delovnih mest ostal v Evropi tudi v prihodnje. Četrtič. Delali bomo za varno Evropo. Na globaliziranem svetu lahko samo skupno evropsko delovanje prinese rezultate. Da zagotovimo varnost in svobodo svojih državljanov da se bojimo proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, da upravljamo svoje meje in da vzpostavimo dobro delojoč evropski azilni sistem. Tudi izven naših meja moramo slišati evropski glas in moramo spodbujati svoje skupne vrednote in ščititi svoje interese. Predsedstvo bo pomagalo in podpiralo visoko, eh, visoko predstavnico in Evropsko službo za zunanje delovanje. Proračunska disciplina, rast in delovna mesta, zelene politike in zagotavljanje varnosti za naše državljanje ter glas Evrope v svetu, to so naše prednostne naloge. Moramo biti drzni in ambiciozni v sredi gospodarske krize ne pričakujem, da bomo imeli lahko delo v času predsedovanja, vendar pa vam lahko zagotovim, da eh, nas tudi ne bo strah. Nismo, enostavno nismo taki. Jasno je, da predsedstvo ne more izpolniti samo vseh teh ambicij. Eh, Zato moramo aktivno sodelovati z vsemi deležniki, z državami, članicami, z evropskimi institucijami in s civilno družbo. Potrebujemo Evropsko unijo, ki je združena pri, eh, pri preseganju izzivov, s katerimi se soočamo. Vaš eh, vložek, vaša podpora v tem parlamentu bo bistvenega pomena pri tem delu. Gospe in gospodje, Ko danes stojim pred vami kot predsednica vlade Danske, vam lahko zagotovim, da sem osebno privržena Evropi. Sem po srcu evropejka in, kar je najpomenejše, sem tudi evropejka za svoje otroke. Vem, da konec koncev je njihova varnost tista, njihove priložnosti in svobode, ki so odvisne od varnosti, od življenjskih priložnosti in pa svobode, njihove generacije posod. Unija mora eh, pomagati širiti in krepiti te pogoje na našem kontinentu in druge po svetu. Gospod predsednik, gospe in gospodje, najpomembnejši okrep naše zveze in naše solidarnosti ni eh, ukrep, ki bi bil, eh, ki bi bil izveden takrat, ko eh, je vse v redu. To je ukrep, ki se izvede takrat, ko so pred nami izzivi in to je sedaj. In kot sem že povedala, danes se EU sooča s tremi glavnimi izzivi. Najprej moramo eh, temeljiti svoje delovanje na močnih pravilih in institucijah pri, odločan, pri odločanju smo unija, ki temelji na sodelovanju pravni državi in pa demokraciji. V času krize, ko se morajo sprejemati težke odločitve in kompromisi, so to temelji. In e, naša skupnostna metoda je pri tem pomenejša kot zdajkoli prej. Spoštovanje temeljnih eh, pravil in postopkov ni samo v interesu majhnih držav članic, kot je Danska, ampak so ta pravila tisto, zaradi česar je naša zveza posebna, zaradi česar je naše sodelovanje tako eh, trajno in eh, tako močno. To je v interesu nas vseh. Drugič. Še naprej moramo zagotavljati, da bo Evropa del rešitve trenutne krize, ne pa uh, problem. Uh, pot iz te krize pelje preko več Evrope, ne preko manj Evrope. V trenutnih eh, pogojih bi bilo eh, zelo nevarno se preveč eh, osredotočati na vznoter. To bi pomenilo ignoriranje realnosti. In voditelji Evrope morajo državljano pokaza, pokazati to dejstvo, kakor morajo to pokazati tudi zunanjemu svetu. In tretjič, Evropo moramo iz te krize izvleči eh, z nedotaknenimi vrednotami. Fiskalne omejitve so bistvenega pomena za stabilizacijo gospodarstv in za ponovno spostavitev zaupanja. Ampak eh, model socialne tržne ekonomije se je izkazal za zelo uspešnega v desetletjih. Zato mora ostati naše vodilno načelo tudi preko te krize in tudi takrat, ko bo se kriza končala. Nobenega dvoma ni, da je trenutna kriza test za Evropsko unijo. Države evroobmočja so prevzele ogromno odgovornost pri zagotavljanju gospodarske stabilnosti naše regije. Fiskalni pakt bo odigral ključno vlogo pri stabilizaciji evra. To je tudi v interesu celotne Evropske unije. Vendar, ta kriza nas ne bi smela zavesti. Nasprotno, Bolj kot dajkoli prej je postalo jasno, da je naša usoda skupna in zato je izredno pomembno, življensko pomembno, da skupaj delamo in skupaj ostanemo. Če želimo uresničiti vizijo Vaclava Havla o sodelovanju solidarnosti, potrebujemo eh, varno Evropo in moramo zagotoviti eh, ponovno delo. In skupaj nam bo to uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica vlade, gospe in gospodje.